So, with 20 minutes. Tako. 20 minut zamujamo. Uh, sedaj je na vrsti točka 6, ki bo kratka. Gre za poročilo o odnosih EU-ZDA in prihodnost transatlantskega sodelovanja, zaključki z obiska delegacije odborov AFED-2 in SEDE. Uh, na 74. zasedanju generalne skupščine OZN v New Yorku. Um, sestali smo se z uh, visokimi predstavniki ameriške vlade. V delegaciji je bila tudi predsednica sede, gospa Loazo, iz Drua Maria Arena, in pa gospod Vojčakovski kot predsednik eh, za odnose, delegacije za odnose z ZDA. Eh, to je bil prvi obisk delegacije v ZDA v sedanjem mandatu. To kaže na to, kakšen pomen prispisujemo našim čezatlantskim odnosom. Imeli smo tudi kratko srečanje z generalnim sekretarjem Antonijem Gutierrešem. Um, v, z vere poslanikom Evropske unije m, um, pri ZN sestali smo se tudi z um, stalnim predstavnikom Indije pri ZN uh, in ta je poslal pozitiven signal, da država želi nadgraditi odnose z eh, Evropsko unijo. Razpravljali smo o reformah ZN, eh, tudi o reformi Varnostnega sveta ZN, podarili smo pomen eh, multilateralizma, ki temeli na pravilih, treba je si prizadevati za soglasje med mednarodno skupnostjo in se izogniti razdrobljevanju. Eh, države članice so povdarile, da želijo, da bi Evropska unija in njene države članice ostale eh, učinkovita skupina znotraj ZN. In treba je torej uveljavljati enotna stališča Evropske unije pri ZN. Eh, predstavnike ZN smo povabili tudi v odbor AFET, če bodo prišli v Brusel. Želeli bi si izvedeti več o pripravljalnem delu za praznovanje 75. obletnice ZN, ki jo bomo praznovali naslednje leto. V Washingtonu smo se sestali z petimi senatorji, kljub temu, da trenutno poteka postopek za odstavitev predsednika z funkcije. Uh, Sestali smo se tudi z nekaterimi predstavniki spodnega doma, tako smo se sestali z predstavniki zunanega ministerstva, razpravljali smo o Venezueli, sestali smo se z posebnim odposlanikom eh, za Venezuelo, gospodom Abrasom. Eh, tudi njega smo povabili na kakšno sejo našega odbora. Eh, srečanja v zunanjem ministerstvu so pokazala, da je evropska, da je sodelovanje med Evropsko unijo in ZDA možno, ko gre recimo za energijo, za eh, varnost menjave informacij, za obrambo, za um, obrambo človekovih pravic in demokratičnih vrednot po svetu in na področju trgovine. Um, prav tako so eh, pozdravili podelitev nagrade Saharov Ilomu Totiju. Um, ehm, obe strani si želite poglobljenega političnega dialoga, eh, zlasti, ko gre za Zahodni Balkan, za Bližnji vzhod in pa Venezuelo. Uh, no, uh, Ko gre za kongres, so se tudi tam zauzeli za čezatlantsko sodelovanje. Sestali smo se tudi z organizacijo ameriških držav, z Mednarodnim republikanskim inštitutom in pa z nacionalnim inštrumentom za demokracijo. Eh, vsi, vsa ta srečanja so nam dala dobre ideje o nadgradnji eh, čezatlantskih odnosov. Eh, no, sedaj pa bom z veseljem dal besedo kolegic, kolegom in kolegicam, ki so sodelovali v tej delegaciji. V imenu vseh želim povdariti, da smo včasih kar presenečeni ob tem, kako obravnavajo poslance Evropskega parlamenta, ko skušajo vstopiti v uradne stavbe ameriške vlade. Če bi kongresnike pri nas obravnavali na enak način, bi to zelo negativno vplivalo na čezatlantske odnose. No, ampak mi smo seveda uljudni eh, in prijazni evropejci in ameriških gostov ne obravnavamo na takšen način kot oni nas. Uh, skratka, toliko z moje strani, pet minut imamo še na voljo, želi kdo kaj dodati? Radislav, gospod Čimočejevič. Uh, Samo nekaj besed. Obiskali smo številne institucije, po mojem mnenju, Eh, smo imeli zanimivo srečanje na zunanjem ministrstvu, šlo je za oddelek za notranje varnosti in zanimiva je bila predvsem razprava o kibernetski varnosti. Američani imajo veliko izkušenj in znanja na tem področju. Dobro, hvala. Sedaj pa sedma točka na